Hvala lepa. Tako, sedite se, vse smo videli vaše napise. Hvala lepa za to. Da, fotografirani ste tudi bili. Tako, Korin Mike predstavi svoje stališča in po členu 166 poslovnika sem sklenil, da bom objavil sankcije proti temu poslancu zaradi nespremljivih pripomp o afriških migrantih na plenarnem zasedenju 7. junija. Izgubil bo, pet, bo deset dnevnic in eh, pet dni ne bo smel sodelovati pri dejavnostih parlamenta in njegovih organov. Sankcije bodo uveljavljene 12. septembra. Svoj sklep sem včeraj poslal Korvin Mikeju. Danes pa so mi znova poročali, da je gospod Korvin Mike danes do povdne spet podal izjave, ki jih bom preveril in če so res bile takšne, kot so mi povedali, če bodo rasistične, potem bom spet uveljavil kazni. Nice. Done. Tako, sedaj pa prehajamo na glasovanje. Glasujemo o položaju albinov v Afriki in v povezavi s tem smo slišali izjave kolege, še prav posebno v Malaviju. Poimensko glasovanje glasujemo.